Dobar dan vsem skupaj. Začeli bi sestanek s prejetjem dnevnega reda. Ali ima kdo kaj proti ali so kakšni komentarji v zvezi z dnevnim redom? Torej je dnevni red sprejet. Le deuxième point à l'ordre des choses, l'adaptation. Druga točka dnevnega reda - sprejetje zapisnika s prejšnjih sestankov 22. marca 2011 in 5. Mar aprila 2011. Zapisnika ste sprejeli ali imate kakšne pripombe? E, torej, če jih imate, jih morate formulirati pred koncem sestanka in če teh pripomb ni, sta zapisnika sprejeta. E, Eh, nismo prejeli nobenih vprašanj za komisijo ob priliki tega sestanka, kar pa zadeva sporočila predsednice, jaz nimam nobenih danes. Ali ima Evropska komisija kakšna sporočila za nas? Beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsednica predsednica, dober dan vsem skupaj. Morda je to posledica praznikov, vendar danes nimamo nobenih informacij za vas. Torej, odšla bom k drugemu mikrofonu. Je ta mikrofon boljši? Dobro, potem bom ostala na tem mikrofonu. Šesta točka dnevnega reda gre za pooblastilo za trialog o predlogu proračuna za leto 2012. E, naš odbor pripravlja mnenje za e, odbor za proračun e, v zvezi s pooblastilom za trialog. Naš pripravljalec mnenja je gospod Görens in takoj mu bom dala besedo. Gospod Görens, beseda je vaša za vaše mnenje o trialogu. Bi mi lahko dali pet minut za to, da se osredotočim na temo. Žal ste tudi vi. Eh, Eh, zvezda naslednje točke dnevnega reda. Morda bi pa lahko obrnili vrstni red. No, potem, če se strinjate, bi se lotili osme točke dnevnega reda, izmenjava mnenj s gospodom Gorejem. Dobro, tako bomo naredili, to bo trajalo eno uro približno. Gospod Görens, torej imate eno uro časa, da se pripravite. Kot eh, vsi veste, eh, je četrta konferenca Združenih narodov o najmanj razvitih državah načrtovana za čas 9. do 13. maj 2011 v Istanbulu. Cilj te konference je, da se ocenijo rezultati eh, načrta za najmanj eh, razvite države, sprejetega v Bruslju leta 2001. Tu gre za trajnostni eh, razvoj za najmanj razvite države, ki ga moramo opredeliti za naslednja desetletja. Gospod Diara, Pot, generalni podsekretar Združenih narodov in posebni svetovalec za Afriko in eh, predstavnik za najmanj razvite države je izpostavil pomen sodelovanja parlamentov pri eh, pripravi konference v Istanbulu treba je oceniti bruselski program in identificirati, opredeliti najpomembnejše cilje za najmanj razvite države. Vesela sem, da lahko tu eh, presrčno pozdravim gospoda Šarla Gorja, eh, glavnega avtorja eh, poročila, ki je tudi pristojen za sektor za Afriko, za najmanj razvite države. Gospod Šarl Gor je vodil tudi eh, raziskave eh, skoraj da deset let in sicer od leta 99 do 2009. Eh, preden mu predam besedo, želim izpostaviti, kako pomembno je delo, ki ga je opravila njegova ekipa. Tu gre za najmanj razvite države. To so tiste države, ki potrebujejo prav posebno podporo mednarodne skupine skupnosti. Gospod Charles Gore, z veseljem vam prepuščam besedo za kakih 20 minut. Hvala lepa. Um, much, Chair, and, and you... Najlepše hvala, gospa predsedujoča, in najlepše hvala, da ste nas vključili v to delo na te temo. V veliko veselje, da sem danes tukaj. In imel sem v načrtu, da vam nakratko predstavim osnovna sporočila našega zadnjega poročila, katerega naslov je bil Towards a New International Development Architecture for LDC, torej proti novi mednarodni razvojni arhitekturi za najmanj razvite države. Moja predstavitev se bo uh, osredotočila na tri osnovne vprašanja. Prvo je, kako uh, so poslovale, recimo temu tako, eh, najmanj razvite države v obdobju od 2000 do 2010. Drugo vprašanje, koliko eh, deluje globalno partnerstvo za razvoj in tretje vprašanje, kaj lahko naredimo, da izboljšamo globalno partnerstvo za razvoj. Če si pogledamo Kako, kakšno je bilo stanje v teh državah v zadnjih desetih letih? Tudi one so imele, eh, kot vse druge države, eh, razvoje in padce. Eh, do leta 2008, do eh, same finančne krize, so zelo dobro napredovale in imele više eh, raz, razvojne oziroma eh, gospodarske stopnje kot. Eh, druge države in druge države eh, v razvoju. In mislim, da so dejansko z um, rastjo BDP-ja dosegle cilje zastavljanje v bruselskem programu. Te rasti so bile nad. Uh, eh, rastimi v 1990-ih letih. Po našem mnenju pa je ta nekaka stalnost rasti pravzaprav vrljiva, ker dejansko eh, se eh, je zasnovala na rasti cen blaga. Vendar pa te, eh, ta dobra rast pravzaprav ni tako dobra, kot se zdi kljub teh visokim rastem eh, so najmanj razvite države še vedno zelo drugačne, imajo zelo malo eh, produktivnih zmogljivosti, počasi zmanjšujejo revščino in le malo razvojnih eh, tisočletnih ciljev dosegajo. Na eni strani imamo hitro rast hitro eh, jačanje gospodarstva, na drugi strani pa se revščina izredno počasi zmanjšuje. Če gledamo na drugi slajd, vidimo, da se proizvodne zmogljivosti v teh državah zelo počasi povečujejo. Kmetijska produktivnost se zelo, zelo počasi viša. Najmanj razvite države imajo probleme pri eh, produktivnih aktivnostih zunaj kmetijstva. In eh, vrsta eh, cikl uspona temeli na cenah blaga, na cenah hrane. Celo uh, 24 milijard evrov so leta 2008 te države uvozile. Če pogledamo sedaj naslednjo. Naslednji slajd in vidimo, kakšna je statistika na področju revščine. Je jasno, da je eh, revščina masovna. 53 odstotkov prebivalstva živi z manj kot enim dolarjem na dan. In to pomeni 421 milijonov ljudi. Ocenjujemo, da je to približno ena tretjina celotnega izredno revnega prebivalstva v, na celem svetu. Torej, te so v najmanj razvitih državah. Eh, dosegajo te države zelo malo zastavljene rezultate. In ta slajd nam kaže njihovo uspešnost glede na tiste zastavljene tisočletne cilje. To, kar je tukaj važno, da je to, da je leta 1994 prišlo do preobrata in sicer eh, števili, število primerov, recimo temu tako revščine, se je do takrat povečevalo in leta 1994 je doseglo 60 odstotkov prebivalstva. Potem pa je začelo počasi upadati in to padanje eh, se je spet povečalo v letu 2000 in to je prav gotovo pozitiven eh, podatek, da se zmanjšuje revščina, vendar pa je to zmerno počasneje od tega, ki ga določa mm, tisočletni razvojni cilj. In zaradi tega je vedno več ljudi, ki živijo v izredno hudi revščini v najmanj razvitih državah. Kljub temu, da se pojavnost revščine zmanjšuje predvidevamo, da je v teh, se je v teh državah v letu 2007 uh, podvojilo število prebivalcev, ki živijo za manj kot enim dolarjem na dan v primerjavi z letom 1980. Če pa pogledamo uh, tisočletne razvojne cilje, lahko ugotovimo, da večina najmanj razvitih držav ne dosega večine ciljev. Vprašanje pa je, kaj je za vso to konfiguracijo med to zelo uh, hitro rastjo in zelo počasnim smeševanjem revščine. Tukaj je to bistveno sporočilo, ki vam ga želim podati in nahaja se na naslednjem slajdu. Tukaj vidimo, da je glavni razvojni izziv za najmanj razvite države v oblikovanje proizvodnih, eh, produktivnih delovnih mest, eh, zato da se lahko začne zmaševati revščina. Bistvo pa je, kakšen je razpon tega izziva. In kaj sem tukaj zapisal? Dva primera iz Malija in Madagaskarja. Te številke tukaj pravzaprav kažejo rast števila delovne sile. To so demografske projekcije, enostavne, to številko, števila ljudi uh, uh, v, in eh, rast V vsakem letu. V Maliju leta 2005, 2005 eh, je bilo 181 eh, 800 eh, novih vstopov v delovno silo in to število se bo povečevalo vsako leto, dokler ne bo doseglo vrha po predvidevanjih leta 2000. 45 z 447 800 tisoč. To pomeni, da eh, morate v tem obdobju do leta 2045 vsako leto ustvarjati nova in nova delovna mesta. Eh, na Madagaskarju eh, pa bo prišlo do tega viška leta 2035, ampak to je razpon tega izziva. 200, 300, 350 tisoč novih delovnih mest bo potrebno, da se dosežejo cili. Sedaj imamo Eh, primerjavo, eh, kako je to potekalo od leta 2005 do 2015. Vsako leto posamično je prišlo do 10,2 milijona vstopov v trg delovne, na trg delovne sile. Če se ne povečuje število delovnih mest, se povečuje revščina, po drugi strani prihaja do ekonomske emigracije in najverjetneje kot tretja možnost je kombinacija prvih dveh izidov. To je izziv, to je glavni problem. In naslednji slajd pa seveda dodaja še eno dimenzijo k temu problemu. In to je bistveno za prihajajoče desetletje. Če bi sedeli tukaj 1980 letih, eh, bi se velika večina tistih, ki vstopajo na trg delovne sile, zaposlilo v kmetijstvu. Eh, in to je bilo možno zaradi pridobivanja novih eh, zemlje. In ta mehanizem absorpcije delovne sile pa sedaj postaja vedno manj učinkovit. Eh, to je eh, zaradi tega, ker smo že počasi dosegli meje uporabe zemlje. Po drugi strani pa imamo ljudi, ki so tako revni, da enostavno nimajo sredstev za delo na tem eh, kmetovalni zemlji. Torej prihaja do nekega tranzicijskega ob, obdobja, ko vedno več eh, ljudi išče delo zunaj kmetijstva. Še vedno je kmetijstvo glavni vir um, zaslužka, ampak vedno več eh, ljudi išče delo zunaj tega sektorja. Kmetijska produktivnost je zelo nizka in tudi zelo slabo oziroma počase raste v najmanj razvitih državah. Istočasno pa je skoraj nemogoče, da oziroma niso sposobni vzpostaviti eh, novih delovnih mest v drugih sektorjih, kot so industrija ali storitve. Ljudje torej eh, sedaj eh, delajo v neformalnih. Eh, neformalnih oblikah zaposlitve v mestih. Eh, potem pa imamo posebne izpostavljenosti ali ranljivosti. Tukaj je karikatura, s katero sem upal pokazal, kakšno stanje je danes svet. Na eni strani imamo podnebne spremembe, ki se že dogajajo v teh državah in po drugi strani imamo neko finančno izpostavljeno zaradi tega, ker so uh, cene, ker se cene blaga vedno bolj uh, spreminjajo in so vedno bolj unetljive. Uh, na eni strani imate izziv zaradi eh, zaposlovanja, na drugi strani eh, podnebne spremembe. Najmanj razvite države so odprle svoja gospodarstva in se poskušajo, eh, poskušajo konkurirati v odprtem globalnem gospodarstvu, ampak tukaj je glavni potem izziv, izziv upravljanja. Naj izpostavim, da se bo ta prav gotovo pojavil gre za to, da so potrebna finančna sredstva. Najmanj razvite države, kot sem tukaj zapisal, po prečni BDP na prebivalstva je 1,95 dolarja na leto. Eh, dnevna poraba eh, je pa približno 1,14 dolar. To pomeni, da imajo te eh, ljudje v bistvu 35 centov na prebivalca na dan in samo to je na voljo za investicije in vodenje države. Dejansko pa porabijo 20 centov na dan. Upravl za upravljanje za vodenje države. In to, kar piše od spode, je pa številka, ki velja za razvite države, eh, kjer pa porabijo nad osebo 20 eh, dolarjev na dan. Medtem pa v teh najmanj razvitih državah pa je eh, številka 20 centov na prebivalstva na dan. In ta razlika med uh, porabo uh, v um, gospodinstvih in BDP-jem je pač 45 centov na dan in to je na voljo za investicije in za uh, vodenje uh, vlade. Poglejte, bil sem v Nepalu pred nekaj tedni in uh, kolega, ki je bil uh, tam podsekretar, je na leto služil 300 dolarjev na mesec. Torej 300 dolarjev na mesec kot um, recimo v Sloveniji državni sekretar. Imamo torej ta neverjetni razkorak in neverjetne izzive. In kako se je partnerstvo, globalno partnerstvo za razvoj obneslo? Želim vam sporočiti naslednje. Dosežen je bil nek na nek program, pr napredek. Um, pred desetimi leti smo se v tej stavbi odločili za uh, eh, bruselski uh, eh, akcijski program. In ta je bil veliko bolj učinkovit kot prejšnja dva tovrstna programa. Prvi uh, eh, bruselski program UNLDC je temeljil na uh, razvoju, ki ga je vodila, ki ne bi ga bolila države oziroma državne upravne in je bil irrelevanten. Vendar pa nov načrt UNLDC je temeljil na novem pristopu, vendar je tukaj obstajala asimetrija. In sicer razvojni partnerji so s tem eh, dobili bistveno manj Eh, razvojne pomoči. In eh, zaradi tega je tudi zadolženost ostala na visoki ravni. V tem zadnjem bruselskem programu pa so vzpostavili bolj učinkovito globalno partnerstvo, vendar ko smo pregledali eh, posamične ukrepe, ki so jih izvedle najmanj razvite države, smo ugotovili, da so bili vsi ti bolj eh, simbolične kot pa praktične narave v smislu razvoja. Če pogledamo ta bruselski akcijski načrt, imamo 156 eh, akcij eh, in tukaj imam eh, za same uh, najmanj razvite države in potem 178 za razvojne partnerje. In tukaj so našteti uh, os, osem ključnih ukrepov in sicer uh, cilji. Uh, Dostopnost do uh, STO-ja, preferencialni dostop do trga uh, v okviru vse, programa Vse razen orožje in vse to smo upoštevali in uh, vključevali najrazličnejše ocene in te ocene so govorile vedno eno in isto zgodbo, da razvojne eh, koristi so eh, bile deloma omejene zaradi načina priprave teh akcij in deloma tudi zaradi njihovega izvajanja. Ko je šlo za denar, eh, je bilo spremljanje zelo slabo. Eh, Lahko bi sicer šli skozi same podrobnosti, vendar vam bom to prehranil, zato bomo preleteli eh, oziroma izpustili nekatere um, slajde. Te posebni. Eh, imeli smo posebne uh, razvojne režime, uh, agendo za uh, akcijo, akcijo Agenda for Action. Obstajale so pa tudi različne slabosti eh, vezane na te eh, globalne gospodarske režime, ki na, po našem mnenju niso pomagali najmanj razvitim državam. Eden od eh, ključnih elementov je, da ni bilo mednarodne politike glede blaga in blago je izredno pomembno. In ravno tako smo uh, ugotovili, da je zaradi pomoči uh, um, lasništvo politike bilo omejeno. Kaj lahko ugotovimo? Da se je stanje izboljšalo, da specifični ukrepi najmanj razvitih držav pa so bolj simbolične kot praktične narave in nekako jih je, o, so jih odplaknili eh, globalni gospodarski režimi, ki za nje pravzaprav niso primerni. In sedaj se vrnimo na tretje vprašanje, ki se meni zdi na vsem najbolj pomembno. In sicer, kako je izboljšati mednarodno podporo v naslednjem desetletju? Kaj lahko naredimo, da izboljšamo globalno partnerstvo? In to je naše, naše ključno vprašanje. S tem se sedaj spodpadamo. obstajajo različni zorni koti glede tega, različna gledanja. Ampak naše mnenje je, da potrebujemo nek premik paradigme in nek nov pristop. To sicer zvenijo kot pomembne besede, ampak lahko to povemo tudi čisto enostavno. Ugotoviti moramo, kje je ta nerealiziran potencial teh najmanj razvitih držav in se ne ukvarjati le z njihovimi humanitarnimi potrebami. Vsi ti ljudje, ki vstopajo na trg delovne sile, prinašajo seboj ogromne kreativne potencijale in vprašanje, ključno vprašanje je, kako realizirati te potencijale, kako te Nek potencijal, neko potencijalno demografsko breme spremeniti v nekaj, kar je za uh, te države koristno in dobro. Torej, strinjam se, da je treba se osredotočiti na razvoj produktivnih zmogljivosti in ta prenos ne more biti enostavno eh, centriran na eno področje, ampak moramo vključiti še trgovino, tehnologijo in investicije. In dejansko morajo tukaj najmanj razvite države prijeti krmilo v roke, zato da se razvijajo razvojne sposobnosti v njih in morajo imeti tudi večjo koherentnost um, med posebnimi uh, specifičnimi ukrepi za uh, najmanj razvite države in gospodarskimi globalnimi režimi. In ravno tako moramo razviti eh, razvojno sodelovanje med eh, jugom in severom, vendar brez prisilnih jopičev, prosim. To smo zapisali v dokumentu, ki smo ga eh, poimenovali nov mednarodni, nova mednarodna razvojna arhitektura za najmanj razvite države. In ki temelji seveda na stebrih, kot so finance, trgovina, blago, tehnologija, sprememb, podnebne spremembe oziroma e, njihovo blaženje in prilagajanje njim. Pripravili smo posebne e, cilje za vsa ta področja, ampak v zaključku bi se osredotočil uh, samo na eno področje, ki vas bo verjetno zanimalo, uh, gre za uh, eh, srednje in male velika podjetja in za to, kako se uporablja pomoč. Trenutno veliko pomoči uh, gre v socialne sektorje in se nekako oddaljuje od proizvodnih sektorjev glavni izziv pa je, kako naj povečamo proizvodnjo in uh, uporabimo za to uh, pomoč. Tukaj obstajajo tradicionalne, tradicionalni učini uporabe. Naprimer, gradnja infrastrukture. Elektrifikacija teh držav je izredno, izredno nizka. Potrebujemo pa tudi inovativne načine uporabe pomoči. Kako lahko, na primer, se uporabi pomoč za podporo uh, gradnje inovativnih zmogljivosti v srednje in mali velikih podjetjih, ki so v najmanj razvitih državah. Tukaj gre za mikrokreditiranje. Gre za razne načine neformalnega kreditiranja, vključ, dobave denarja srednjim in malim podjetjem, ki bodo v bistvu vodilna pri ustvarjanju novih delovnih mest zunaj kmetijstva. Istočasno pa je treba seveda delati tudi na izboljšavi um, produktivnosti kmetijstva uh, v smislu um, razvoja in raziskav uh, obstaja cel kup uh, ukrepov, ki smo jih tukaj povzeli. Uh, eh, naprimer, uh, zgodnja žitev v določenih delih. Potem uh, izboljšanje s, s učinkov trgovine z izvozom blaga. Uh, dobivanje več pomoči za prilagajanje na podnebne spremembe in tako dalje. Eh, predlagam, da gremo na še enega od naslednjih eh, slajdov, to je naslovnica samega poročila. Eh, to je slika haitskega umetnika in, in Podali smo to na naslovnico, da pokažemo po eni strani, kako izredno randljive so najmanj razvite države, ampak tudi zaradi tega, ker verjamemo, da globalna eh, finančna in gospodarska kriza predstavlja eh, katastrofalni dogodek, ki je primerljiv potresu in ki prinaša ne le ogromno razrušenje, ampak tudi eh, možnosti za rekonstrukcijo in nov začetek za obnovo. Torej, prepričani smo, da se začenja nova razvojna era. Finančno in gospodarska kriza pa je bi bila nek prelomni kram, kamen in potrebujemo nov pristop na vseh področjih, vključno z najmanj razvitimi državami. Uh, imamo sindrom, pre, razen sindroma prevelik, da bi se porušil ali da bi propadil, obstaja tudi eh, sindrom premajhen, da bi bil pomemben. Torej, na ta način uh, obstaja, želimo povedati, da bodo te države do leta 2017, uh, eh, da bo tam ena milijarda ljudi. Ogromno Eh, naravnih verov imajo te države. Imajo ogromne kreativne potencijale, ki niso izkoriščeni, ki se zapravljajo. In to je tisto, eh, o čemer se je treba pogovarjati v Istanbulu. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo gospodu Louis Michelu, ki je uh, pomemben eh, eh, član eh, skupine modrecev pri Združenih narodih. Prosim, gospod Mišel, beseda je vaša. Gospa predsednica, hvala lepa. Uh, opravičujem se tudi, ker bom moral predhodno oditi, vendar moram na glasovanje v odbor za civilne svoboščine, za državljanske svoboščine. Čestitam eh, gospodu Goru k poročilu. Eh, zelo dobro je, da slišimo vse te argumente, tudi zaradi tega, da se mobilizirajo vsi tisti, ki sprejemajo odločitve v mednarodni skupnosti. E, tu gre torej tudi za zbiranje finančnih sredstev za najmanj razvite države. V Istanbulu bomo pač morali veliko storiti. Delali smo s skupino, ki jo je določil Banki Mon za pripravo tega sestanka. V Istanbulu moramo doseči neko dodano vrednost v primerjavi z Brusljom. In mi smo hoteli tudi zaradi tega opisati svoja uh, priporočila in hoteli smo se osredotočiti na določene dejavnosti, eh, ki bodo eh, tudi eh, uresničljive z nekaj politične dobre volje. Na ta način želimo pač pomagati najmanj drža, razvitim državam do leta 2020. Želimo jim pač omogočiti izboljšanje kazalcev, naprimer na področju zdravja, izobraževanja, enakosti med spoloma. Tu smo že v prejšnjem desetletju dosegli napredke, tega smo veseli, vendar potreben je še nadaljni eh, razvoj. Dejstvo je, eh, da eh, so se tudi skoraj da početvorile eh, zunanje investicije oziroma investicije iz drugih držav in tu moramo tudi upoštevati preferenčne režime in treba je tudi upoštevati razvoj zadolževanja. Tu imamo več, stranske, eh, več stranska prizadevanja za zmanjševanje zadolženosti. Problem pa je seveda, eh, da je nekako bilanca kljub vsemu eh, zaskrbljujoča. Dejstvo je, da kar 70 odstotkov prebivalcev iz eh, teh držav živi z manj kot enim dolarjem na dan in to seveda ni sprejemljivo. Treba se je tudi eh, osredotočiti na določene točke. To bom sedaj storil, kajti mislim, da je gospod Gor povedal mnoge stvari bistveno bolje, kot bi jih jaz znal povedati in ne bi izgubljal časa. Vendar, ko govorimo o upravljanju, eh, governance in o tem, kaj razumemo pod tem pojmom, torej moramo dobiti jasno opredelitev tega pojma. Po mojem mnenju gre pri upravljanju governance eh, za oblast, moč, ki jo država da svojim eh, državljanom. Eh, gre za to, da država omogoči svojim državljanom, da živijo dostojanstveno. To je, po mojem mnenju, eh, opredelitev tega pojma. In eh, na evropski ravni vidim, da je nekaj držav članic, ki dvomi o eh, tem, eh, da se ustrezno daje proračunska podpora, sektorska ali pa globalna. In dejstvo je, da imamo v tem svetu samo še en gospodarski model. E, poskušam biti iskren eh, in prišlo je do liberalizacije trgov in eh, Vizija je nekoliko morda preveč omejena, vse je osredotočeno na trg danes ugotavljamo, da nimamo eh, prave liberalizacije, če ne poskrbimo tudi za nadzor eh, in ustrezno porazdelitev med nami. Ali smo eh, že eh, storili tudi eh, kaj za konsolidacijo držav ali pa smo ponudili samo to proračunsko podporo ali smo naprimer zahtevali kaj, eh, gospa predsednica, eh, veste, da smo se za to vedno borili. Eh, ali smo zahtevali, da države organizirajo svoje zmogljivosti na ta ali na oni način, da se ustrezno ravna z naravnimi viri in podobno? Torej, to sta pomembne vprašanje za uh, proračunsko podporo in tudi za. Uh, podporo tem državam. Eh, in če dalje več je oklevanja pri eh, donatorjih eh, in mnogi izkoriščajo vse ta dogajanja tudi zato, da zmanjšajo svojo proračunsko podporo, ki jo nudijo. Torej, mi smo preveč usmerjeni v rast tu gre za pravo obsedenost tudi jaz sem s tem obseden treba je seveda spremljati številke vendar treba je eh, videti da imamo po eni strani rast po drugi strani pa prihaja do povečevanja revščine tu imamo ta dvojni eh, razvoj zakaj torej prihaja do tega zaradi tega ker se bogatstvo ne porazdeljuje na eh, enakopraven način bogati postajajo še bolj bogati revni še bolj revni In um, v tej skupini eh, Združenih narodov smo poskušali um, uveljaviti načelo um, eh, podpreti in zahtevati in eh, to pomeni, da imamo cilje upravljanja, imamo kriterije upravljanja, in na podlagi tega se oblikujejo strategije za produktivnost in na podlagi tega naj bi nastajalo bogatstvo in na podlagi tega naj v končni fazi osta, nastane majhen srednji uh, razred, se pravi, tu bi podeljevali mikrokredite in podobno. To je nekaj eh, razmislekov. Zelo rad bi slišal, kakšna je reakcija gospoda Gora. In eh, nikakor pa to ni trenutek, ko bi eh, smeli eh, pozabiti na proračunsko podporo globalno ali pa sektorsko, to moramo imeti, mi moramo pa to ponujati v obliki neke pogodbe z vidnimi rezultati, opredeljenimi rezultati. Mi moramo uh, seveda tudi ob vsem tem uh, povečevati sredstva za razvojno pomoč eh, ta razvojna pomoč mora pa biti tudi povezana z rezultati. Eh, včasih so dajali eh, denar, pa manda ni nobenega uspeha zaradi tega, ker pač še mnogi živijo v revščini. No, mi moramo relativizirati ta pesimizem in mi moramo opredeliti strategijo za razvoj in mislim, da eh, lahko pomagamo samo na ta način, torej tu se zastavlja problem povečevanja sredstev za razvojno pomoč to je potrebno in gospa predsednica to se na primer lahko tudi financira iz eh, davka na finančne transakcije to ta davek bi lahko uporabili za financiranje razvojne pomoči in Eh, in ne smemo dovoliti da bi se pač drugi obnašali egoistično nespodobno No, rad bi pozneje seveda prepustil besedo še drugim, se pravi upravljanje, eh, proračunska pomoč, eh, potem razvojna pomoč in tu seveda potrebujemo pravo partnerstvo s temi državami, se pravi partnerstvo med donatorji in prejemniki. In mi moramo tudi eh, poglabljati eh, sodelovanje z eh, jugom, seveda pa ne smemo dovoliti, da bi Afriko kolonizirale države eh, v usponu. Eh, tu gre seveda tudi za etične razmisleke, ki jih moramo upoštevati. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospod Guerrero. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se gospodu Goru za njegov prispevek. gre za delo Združenih narodov in po vašem prispevku in po zelo dolgem prispevku gospoda Luja Mišela ne bi rad ponavljal vsega tega, kar je bilo že povedano, z vsem tem se namreč strinjam. Kljub temu pa bi rad izpostavil nekaj točk. Morda bi se lahko strinjali, da obstaja določena literatura na temo gospodarstva, ki pravi, da je gospodarska kriza, s katero se srečujemo že nekaj let, kriza industrijskih držav, kriza razvitih držav. Da je to torej kriza Zahoda in da to ni kriza, ki bi hudo prizadela države v razvoju ali pa najmanj razvite države. vendar pa ta zaključek po mojem mnenju ne drži. Med drugim je razlog ta, da nekateri kazalci rasti, ki so bili zelo dobri, eh, kot recimo 3 odstotki eh, BDP-ja, vsi ti kazalci ne zadostujejo, da bi obdržali status quo v državah v razvoju. Te države potrebujejo veliko višjo razvojno stopnjo. Pred kratkim je delegacija našega odbora, v kateri sem sodeloval tudi sam, odpotovala v Brazilijo. Obiskali smo torej državo, ki je veliko dosegla v boju proti revščini, v boju proti lakoti, eh, proti socialnemu izključevanju in dejano nam je bilo, da če se porast znižala iz 6 na 4 odstotke, potem ne bodo več mogli obdržati napredka, ki so ga že dosegli. Torej, te države potrebujejo veliko višjo gospodarsko rast od razvitih držav. Le na ta način lahko zagotovijo pokrivanje novih potreb, ki so se pojavile te države imajo sedaj več prebivalcev, poleg tega so se pojavili v državah tudi novi problemi, s katerimi se je potrebno ukvarjati, potrebno ustvariti več eh, delovnih mest eh, za prebivalstvo, ki se leto za letom veča. Zavedamo se, da so to veliki izzivi, s katerimi se bomo lahko soočili samo če bomo poskrbeli za drugačno politiko, kot jo imamo sedaj. Samo razvojna pomoč, na primer, ne zadostuje. Kljub temu pa jo moramo seveda okrepiti. Za trenutno razvojno politiko, če tudi bi ta v naslednjih desetih letih odlično delovala, bi sicer dosegli odlične rezultate, kar zadeva cilje tisočletja, revščina bi se najbrž zmanjšala, lakota ravno tako, poleg tega bi lahko zagotovili večje število delovnih mest in pa ublažili bi diskriminacijo žensk. Kljub temu pa bi se še naprej spopadali z eh, temeljnim problemom v teh državah in sicer je ta problem razvoj. ukvarjamo se namreč z simptomi, ne pa tudi z vzroki. Zdravimo torej simptome, vendar pa ne skrbimo za zdravo gospodarstvo, za gospodarsko dinamiko. Na ta način bi lahko te države same odgovorile na probleme, ki se v državah samih pojavljajo. Zato menim, da ste govorili o pomembnih vidikih, o pomembnih problemih, recimo o pogajanjih iz Dohe, dejali ste, da jih je potrebno vzeti resno, da se s tem odpirajo nove priložnosti, da se bodo s tem države v razvoju lahko boljše razvile. Potrebna je tudi ideološka podpora, potrebna je izgradnja produktivnosti v teh eh, državah. To je dejal tudi Louis Michel in gospod Görens. Nadgraditi moramo našo finančno podporo, kajti tukaj ne gre zgolj za finančna sredstva, ampak gre tudi za izboljšanje delovanja vlad v teh državah, gre za javno upravo in tako naprej. In Vse to je potrebno izboljšati, če želimo doseči dejanske cilje. Gospod Gorenc je v svojem poročilu napisal, da je to ključnega pomena. Na celotno zadevo moramo gledati z nekoliko širšega vidika. Ne gre zgolj za to, da obložimo lakoto in revščino in nikakor ne smemo zmanjšati razvojne pomoči to ne more biti izgovor, da bi se odločili za zmanjšanje razvojne pomoči in mislim, da se to kaže tudi v vašem poročilu. Potrebujemo sporazum, vendar ta ne sme povzročiti zmanjšanja razvojne pomoči. Tega si ne moremo privoščiti. V trenutku, ko vzpostavljamo nove sisteme sodelovanja. Zahvaljujem se vam za vaš prispevek in strinjam se tudi z vašim mnenjem, da je potrebno sodelovanje juga z jugom, vendar pa je potrebno paziti tudi na to, kako oziroma v kakšne namene se uporabljajo sredstva, ki jih zagotavljamo, še prav posebej, ko gre. za avtokratske režime. Tukaj mislim recimo na Južno Ameriko zelo pomembno je sodelovanje z jugom in to mora iti z roko v roki z ustvarjanjem regionalne identitete, pa tudi z političnimi prizadevanji, ki se osredotečajo ne zgolj na razvoj. Gospod Teokaros. Ime, ki bo mesastin. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi sama bom članica delegacije, ki bo odpotovala v Istanbul in sprašujem se, ali se je dejansko kaj spremenilo v Evropskem parlamentu. In to omejuje naše možnosti, da bi dejansko imeli kakšen vpliv. Imam občutek, da je gospod Gor v svojem poročilu predstavil negativne in pozitivne vidike. Eden izmed zaključkov se glasi, da je potrebno poskrbeti za razvoj in da razvojna pomoč, ki jo namenjamo najmanj razvitim državam, še ni obrodila nobenih sadov. Strinjam se z Lujem Mišelom, da je šlo za neenakomeren razvoj, kadar je do razvoja že prišlo in zaradi tega se je revščina še povečala. Seveda raste tudi število prebivalstva, hkrati pa narašča število revnih. In to je negativen razvoj. Korupcijo je težko kvantitativno oceniti in težko je tudi definirati, kaj pravzaprav pomeni dobro vladanje. Vse skupaj je odvisno od tega, o katerih državah govorimo, s katerimi vladami se pogajamo in zaradi tega je naš predlog sledeč. Ja. Razvoj mora biti povezan z razvojem družbe. Potrebno je poskrbeti za to, da bo razvoj mogoče hkrati pa se moramo zavedati, da je v Haitiju recimo prišlo do razvoja na določenih področjih in to je lahko neke vrste pilotni projekt. Prav tako se to kaže tudi na Maldivih in pa tudi v drugih regijah po svetu. Ugotavljamo, da prihaja do razvoja, ampak eh, da je zelo težko ta razvoj povezati tudi z razvojem družbe. Potrebujemo jasno oceno strateških ciljev posameznih držav in na to se je potrebno osredotočiti. Obstajajo tudi drugi faktori, ki jih ni moč natančno meriti, recimo, ko govorimo o korupciji. Hvala lepa, gospod Berman. Thank you very much, Chair. I will express myself in English. Najlepše hvala. Izvoljujem se, da je gospoda Gola vam govoril angliško. Se opravičujem, ker sem prišel za mudo in nisem vsega slišal. Ampak to, kar pravite, je zelo zanimivo in zelo uspodbudno glede Istanbula. Popolnoma se strinjam s tem, kar je rekel ravno Karlo in Mišel glede upravljanja, governance. Štire stvari pa bi želel izpostaviti in vas glede tega tudi nekaj vpraša, vprašati. Seveda, moramo priti do ravni, ki smo jih obljubili. Druga stvar, ali lahko nekoliko bolj elaborirate politiko blagovnih cen, ki jih pravzaprav želite uh, stabilizirati in kako to vpliva na najmanj razvite države. Tretje, če govorimo o upravljanju, se mi zdi izredno da v teh petih točkah vaše nove arhitekture enostavno upravljanja governance ni. Ni ga kot stebra. Zakaj? Ali zaradi tega, ker je upravljanje tako občutljivo, da se s tem ne moremo, o, o, o tem ne moremo odprto in kritično pogovarjati v okviru Združenih narodov ali obstajajo kakšni drugi razlogi? To me zanima kajti razvoj se tiče socialnih nepravičnosti. In če želimo te socialne krivice popraviti, potem potrebujemo ne le močno državo, ki ima državne politike in jih izvaja in imamo pravno državo, ki postavlja pravila, ki jih morajo spoštovati tudi tisti, ki vodijo državo, ampak potrebujejo tudi dober sistem odgovornosti. Ne vem, v kakšni obliki. Ne govorim o demokraciji, govorim o odgovornosti. In tretji element močne države, torej ta odgovornost, je bistveno ga pomena, če se želimo boriti proti socialnim krivicam in eh, če želimo res eh, najmanj razvitim državam pomagati iz hude revščine. Res je nenavadno in čudno, da governance, da upravljanje ni eden od petih stebrov. Potem je tukaj še koherentnost politik da po eni strani z eno roko jemljemo, kar damemo z drugo, uporabili ste tudi ta metaforo, da ste razložili, kaj pomeni koherentnost politike. Ampak, če ne delamo na izboljšanju upravljanja, ker naši, ker uh, in to bomo počeli seveda tako dolgo, dokler uh, se mi kot eh, kapitalisti ne zmenimo za diktatorje. Eh, ne, eni, ne moremo po eni strani omogočati nekomu, da kao se bori proti eh, revščini, po drugi pa om, dovoliti, da še naprej obstajajo klani, ki so izredno bogati. Merci beaucoup, madame Kri. Hvala lepa, gospa Kretju, beseda je vaša. Najlepše hvala, hvala za to predstavitev. In ja, tukaj sem, toliko, da vidite, kje sedim. Rada bi vam čestitala za to poročilo, za poročilo Združenih narodov pri pripravi teh konference. Ne bom govorila tako strokovno kot moji kolegi, ampak samo omenila bi, ne, da smo na zadnjem plenarnem eh, zasedanju sprejeli rezolucijo na temo eh, konference o najmanj razvitih državah in v tem rezoluciji smo zapisali, da se moramo predvsem osredotočiti na rezultate, da jasno moramo postaviti eh, indikatorje, eh, da bi za 50 odstotkov zmanjšali število najmanj razvitih držav do leta 2050. Moje vprašanje je, Ali se vam to eh, zdi realističen cilj, ker vemo, da se stanje poslabšuje? Vse te eh, države so vedno bolj izpostavljene šokom, kot so podnebne spremembe, finančne eh, krize. Eh, imamo, imajo že izhredno hudo revščino, naraščajočo nezaposlenost. Eh, in res je, da mednarodna skupnost ni izpolnila svojih eh, obveznosti iz bruselskega akcijskega načrta. Nimamo. Eh, zaenkrat pravih indikatorjev in potrebujemo take, ki se bodo boljše obnesli. Sprejeli smo veliko rezolucije v tem parlamentu in enostavno nimamo nekega mehanizma, s katerimi bi lahko pregledovali in ugotavljali, kako se te naše rezolucije udejanjajo. Veliko priporočil smo poslali državam članicam in tudi Združenim narodom na to temo. Seveda upam, da bodo naše besede padle na plodna tla, ampak v vsakem primeru je zelo pomembno, da se jih začenja udejanjati. Kot veste, Evropski parlament igra ključno ulogo pri uh, sprejemanju novega uh, razvojnega proračuna in Zaradi tega smo tudi vključeni v pripravo te strategije, kot so že moje kolegice in kolegi rekli. Moje zadnje vprašanje. Kako lahko razložite dejstvo, da kljub temu, da smo dejansko uh, podvojili uh, razvojno pomoč od leta dva, med leti 2000 in 2010 in smo uh, zelo spremljali neposredne tuje investicije, ki so omogočile eh, rast eh, gospodarstva v nekaterih od teh državah. Kako razložite, da kljub temu eh, doseženi cilji so še zdaleč od tega, kar je bilo zastavljeno? Hvala. La parole est maintenant à la commission. Besedo ima komisija, ki jo zastopa gospod Craig McKite. In eh, nekoliko bom omejila čas govora, pet minut, prosim. Hvala, gospa predsedujoča. Kratek bom. Mislim, da se ta odbor uh, zaveda, da je svet sprejel uh, sklepe sveta, ki, je, ki so podali jasne smirice za udeležbo na istabulski konferenci. Uh, poznam poročilo, ki ga je predstavil gospod Gol, to je eden od inputov v tem procesu priprave za istambulsko konferenco naslednji teden. Nekaj besed bi dodal o ulogi Evropske unije, ki je ne smemo pozabiti v tem kontekstu. Evropska unija eh, se je vedno zauzemala za države v razvoju in še zlasti za najmanj razvite države. In eh, obstajajo določene države, ki so veliko naredili. Evropska unija je največji donator. 53,8 e, milijonov evrov smo namenili za ta, e, v ta namen, e, več kot kadarkoli prej. Smo člani globalnega partnerstva za, razvoj, za doseganje, doseganje med, tisočletnih razvojnih ciljev in pripričani smo, da močno globalno partnerstvo, ki je vključujoče, lahko eh, odigra pomembno vlogo. Obstaja še vedno razprava in pogajanja še vedno v New Yorku poteka o tem, kakšen bo končni dokument, ki bo pripravljen v Istanbulu. Eh, same najmanj razvite države tukaj igrajo zelo pomembno vlogo in ker je zelo pomembno, morajo se same zauzemati za svoj razvoj, za potrebne spremembe politik, tako da bodo uh, od tega imele koristi ne samo države, ki so razvite, ampak tudi vsi drugi. V uh, sklepih sveta smo zapisali, da je treba temeljiti na dosežkih, ki so že uh, bili lani predstavljeni, potem so še tukaj tri ključne točke. Uh, boj proti uh, krhkosti in uh, izpostavljenosti uh, najmanj razvitih držav, ustvarjanje uh, ustreznega uh, okolja in tretje do omogočanja trajnostnega razvoja. Mislim, da vse to, kar smo danes tukaj slišali, v ničemer ne nasprotuje to, kar je, temu, kar je zapisano v teh smernicah. Kot sem rekel, mi smo največji donator. Seveda je treba še več eh, sredstev nameniti najmanj razvitim državam in da je treba ustvariti pogoje, da lahko pride do trajnostnega razvoja. E, izpolnili smo svoje e, obveznosti ne samo pri, pri, pri donatorstvu, ampak tudi pri e, dostopu do trga. E, ko gre za uh, sisteme brez uh, kvot in carin. Napredovali smo pri zmanjševanju zadolženosti in tudi na področju koherentnosti politik in uh, v. Sprejeli smo določene ukrepe, ki še zlasti pomagajo najmanj razvitim državam. Eh, naj samo eh, spomnim na Vulnerability Flex, eh, inicijativo oziroma pobudo za hrano in tako dalje. Evropska unija Eh, se je še naprej zauzela, da bo nič cela sedem odstotka eh, bruto nacionalnega prihodka začela še naprej namenjala za pomoč najmanj razvitim državam in druge donatorje pozivamo, da bodo bolj oziroma vsaj enako eh, predani k tej stvari stvari. E, mislim, da je ta razprava zelo zanimiva in mislim, da bo to predstavljalo dobro izhodišče za naše delo v Istanbulu naslednji teden. Najlepša hvala. Sedaj bom besedo dala gospodu Goru, da poda zaključek, da odgovori na vprašanja. Mislim, da smo vzeli dovolj časa za to zanimivo razpravo in vi imate sedaj še deset minut. Eh, najlepša hvala, hvala za vsa zanimiva vprašanja. Pri odgovoru bom šel po sistemu dame prve. Daj, torej sprva odgovorim dvema eh, gospema in potem bom šel po vrstnem redu. Ne vem točno, kako, ste sliš, kako se imenujete. Ha, gospa Tijo Kares. Eh, ja. Rekli ste, da je prezentacija neke vrste mrzla prha, da ste se tako počutili. Mogoče ste dobili ta občutek, ampak prosim, naj samo dodam, da obstajajo pozitivna znamenja in ta zadnji akcijski program je bil bolj učinkovit kot pa prejšnja dva in to sem tudi povedal. Moramo namreč iti naprej v duhu. Eh, spremembe v um, smislu, ja, možno je, ja, najmanj razvite države lahko zmorejo. Ne želim si, da dobite občutek samo te mrzle prhe, ampak da dobite tudi sporočilo, ja, najmanj razvite države zmorejo in razvojni partnerji jih lahko pri tem koristno podprejo spet je uh, tukaj gospa pri omizju vprašala, kako ste že rekli. Eh, gospa gre tu. Kakšna, kakšno lekcijo smo se naučili tega obdobja gospodarskega razcveta in zelo majhne izboljšave sociale? To je ključno vprašanje. Kaj smo se naučili? Zakaj je tukaj šlo? Eden od odgovorov je, da ni bilo dovolj osredotočenosti na proizvodnjo in nezaposlenost oziroma zaposlenost. Treba se je osredotočiti na produktivnost kmetijstva, ampak ne le znotraj tega sektorja, ampak tudi širše. In ukvarjati se moramo tudi z razvojnimi um, izzivi na področju zaposlovanja. To je ključni odgovor. Ravno tako ste me vprašali, ali je ta zamisel, da bi polovica najmanj razvitih držav do um, konca akcijskega programa dosegla zastavljene cilje. Ali je to tehnično izvedljivo? Naj povem tako. Zame je to neka ambicija in tehnično povedano je to preveč ambiciozno zastavljen cilj. Ampak, ampak obstaja, ampak ključno vprašanje je, kaj to dejansko pomeni. Kaj pomeni, da ko, ko, se, ko si najmanj razvite države zastavijo tak cilj, da želimo, da jih 50 odstotkov doseže cilje do konca obdobja. Mislim, da je to filozofsko zelo pomembno, kot da bi recimo rekli, da te države diplomirajo pomeni, da ne bodo več v situaciji, ko potrebujejo posebno pomoč oziroma nujno mednarodno podporo. In ko pravimo, 50 odstotkov mora v narekovajih diplomirati do takrat, dejansko pravimo, želimo sedaj vašo pomoč, tako da vam je ne bo treba več dajati v prihodnosti. In to pomeni ta diploma, To je izredno pomembno, kajti razen teh tehničnih vidikov obstaja še ta uh, bistveni cilj. In uh, če se sedaj vrnem na Louis Michela, sam je izpostavil kot najpomembnejšo in prvo stvar governance oziroma vodenje upravljanje. Uh, ja, tukaj gre za rdečo nit in to so ljudje. In s tem se, na to se navezuje korupcija in vprašanje, ali se pomoč obnese. Gospod Perman je rekel, zakaj eh, ni bilo postavljeno upravljanje kot eden od stebrov naše nove arhitekture. Upravljanje nismo razumeli kot neko bistveno posamično temo, ampak nekaj, kar prežema vse druge elemente. Kako mi na to gledamo? V eh, smislu uh, razvojnih državnih zmogljivosti. Nismo se izogibali obravnavanja upravljanja oziroma governance in dejansko v letu 2009 smo imeli poglavje na to temo in vključili smo eh, pojem razvojnega upravljanja. In tam smo tudi zapisali, kakšno ne bi bilo dobro upravljanje po našem mnenju. Louis Michel je govoril da um, gre za sposobnost eh, države, da zagotovi storitve, ki bodo ljudem omogočili dostojanstveno življenje. To je dobra definicija dobrega upravljanja, ampak temu bi mi še nekaj dodali. Namreč država mora imeti razvojno vizijo, kam želi priti v prihodnosti, v katero smer želi iti in nekako vzpostavi nek um, socialni um, dogovor z ljudstvom, z prebivalci, um, ki potem temelji kot osnova za izvajanje te razvojne vizije. Po mojem mnenju obstajajo sedaj države, ki so dejansko uh, dosegle visoko gospodarsko rast in visoko oziroma močno zmanjševanje revščine. In kako zdaj treba te države obrinavati kot primere? Te primere pa. Uh, Ti primeri kažejo, da so uporabljali sistem centrov odličnosti znotraj teh držav, Poskušal sem v svoji predstavitvi izpostaviti naslednji problem. Te države dejansko nimajo domačih eh, virov za moderno upravljanje ta hip. Fizično je to enostavno nemogoče. Če 20 odstotkov svojega BDP-ja uporabite za eh, vodenje, za upravljanje in če isti odstotek uh, uporabite ne glede na razvoj države, se pravi, če ga uporabijo najmanj razvite države, potem je to izredno majhen znesek, kar pomeni, da so odvisne od zunanje pomoči. In kot je Louis Michel nakazal, gre za ta odnos med pomočjo in upravljanje, ki je pravzaprav srčika vsega, kar se dogaja. Govorite o uh, socialnem dogovoru, z, na osnovi posebnih kriterijev. Naše mnenje je, da ta usmeritev ni prava, ampak da je treba izpostavljati eh, lasništvo držav samih tak, in jim omogočiti tudi, da eksperimentirajo. Eh, razumem, da je to vprašljivo, ko gre za mehanizme finančne odgovornosti, vendar moramo na pomoč najmanj razvitim državam gledati ne samo kot na kratkoročni proces. E, če si želimo takošnje rezultate, se ne bo obneslo. Kar nekaj časa bomo potrebovali, preden dobimo rezultate. In dejansko potrebujemo neke vrste eksperimenta, eksperimentiranja z politiko. Omenili ste tudi odnose med eh, severom in jugom. Pomembno je, da ne gre za ponovno kolonizacijo. Glede severno-južnih odnosov bi rekel, da te vključujejo eh, določene inovativne pristope k pomoči. In eh, te inovativne pristope moramo omogočiti. Gospod Grero je govoril o tehnološki pomoči in dejansko je to eno področje, kjer eh, se že oblikujejo inovativni pristope. Ravno tako ste omenili pomen STO-ja. Eh, dejansko eh, najmanj razvite države želijo in zahtevajo zgodnjo žetev v narekovajih, tako da bi določene stvari izključili iz pogajanj v Dohi in jih zaključili prej. Gospod Berman je tudi govoril o upravljanju. In še zlasti je vprašal, kakšna eh, je politika glede blaga, glede surovin. Dejansko sta tukaj dva cilja zastavljena. Eno je zmanjšati um, nihanje cen ali vsaj njihove učinke in drugo je pomagati najmanj razvitim državam, da um, doma ustvarijo z lastnimi viri več prihodkov in da z njimi bolje upravljajo. Kar se tiče um, Eh, volatilnosti oziroma cenovnega nihanja je tukaj pomembno eh, finančno upravljanje in ta poseben mehanizem Flex je pomemben korak naprej v to smer. Kar pa zadeva boljše izkoriščanje nacionalnih verov, naprimer Če pomagamo najmanj razvitim državam boljši upogled geološko, kakšne so njihove resursi, potem bomo imeli boljše eh, izhodišče za pogajanja. Eh, sveda je treba cilje oda bolje izvajati, vendar tukaj moramo predvsem zagotoviti eh, Eh, višjo produktivnost in odmik od eh, kmetijske pomoči je prava pot. Kmetijska pomoč je bila zelo um, škodljiva za najmanj razvite države, ampak kot sem že rekel, obstajajo inovativni načini uporabe pomoči, ki lahko pomagajo uh, rast srednje in malo Eh, malih podjetij v državah. Najlepše hvala. Zaključil bom, dali ste mi veliko časa, to cenim. Eh, želim vam vse dobro. Dejansko vem, da je v najmanj razvitih državah eh, parlamentarna dimenzija zelo močna in pripričan sem, da bodo vaša sporočila prišla v te države. Sedaj bi se eh, vrnili na točko šest dnevnega reda pooblastila za trialog o predlogu proračuna za leto 2012. Naš odbor pripravlja mnenje za proračunski odbor o pooblastilu za trialog in besedo bi takoj dala gospodu Görensu. Imamo eh, majhno zamudo, dajem vam deset minut. No, niti šest minut ne bom potreboval, ker smo že imeli eno razpravo o isti temi. Težko je govoriti. Eh, kadar imamo pač občutek, da smo na tržnici in ne v sejni dvorani. E, torej, naj vas spomnim, da smo imeli že eno razpravo o tej temi. Odbor me je prosil, naj najprej eh, opredelim prednostne osi našega odbora, torej kaj so prednostna vprašanja našega odbora v zvezi z predlogom proračuna za naslednje leto in zapisal sem približno 12 eh, točk, eh, ki jih bom nakratko predstavil. Mislim, da smo se vsi strinjali, da potrebujemo nove vire za Evropsko unijo. Potrebujemo inovativne davke, eh, o tem je treba razmisliti in zaradi tega sem bil tudi zelo previden pri formulaciji te zahteve, zaradi tega, ker imamo tu zelo velika in raznolika pričakovanja načeloma razmišljamo o novi obdavčitvi, ki bi bila inovativna e, in mislim, da se s tem e, v glavnem vsi strinjamo v odboru. Drugič, e, v tem poročilu govorimo tudi o ciljih sodelovanja, to je boj proti revščini. Cilj je torej boj proti revščini in mi se moramo zavedati, da če investiramo denar eh, v države v usponu in eh, da če pač ne bomo ustrezno se eh, borili proti revščini, da bomo pač imeli težave. Torej pred tem sestankom sem imel tudi sestanek s Eh, predstavniki, eh, ki se ukvarjajo pač eh, s tem vprašanjem in spraševali smo se, ali naj torej investiramo tudi v boj proti revščini na Kitajskem, v Indiji in podobno, kajti tudi tam je na milijone revni, revnih. E, torej, Torej, po eni strani imamo v teh državah zelo veliko rast, više od 10 eh, odstotkov. In zaradi tega morajo pravzaprav te države se same boriti proti revščini in uh, Evropska unija naj ne bi uh, tu uh, ulagala sredstev. In uh, če si ogledamo tudi razvoj rasti,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 Eh, da bo to še naprej predmet naših razprav. Potem pa naslednje so podnebne spremembe. Eh, o tem eh, smo se že pogovarjali v Köbenhavnu in o tem se bomo pogovarjali tudi v prihodnje. Denar, ki ga investiramo v zmanjševanje posledic podnebnih sprememb, naj bi pač bil dodaten denar. Tu bi morali imeti dodatna sredstva. Uh, Eh, potem četrta stvar, da to sem tudi že večkrat povedal, treba je torej pomagati najbolj revnim državam, eh, zato da ne bomo pač eh, raztrosili denarja na vse štiri konce sveta. Treba je tudi pogledati, katere Eh, pobude že imamo in mi moramo poskrbeti za uspešne pobude, da bodo še naprej dobivale dovolj denarja. Eh, gre naprimer eh, zlasti tudi za podporo Svetovnemu skladu za boj proti AIDS-u, tuberkulozi in malariji. Imeli smo tudi razprave tu v Evropskem parlamentu ob prisotnosti komisarja Pibalksa. ki bo tudi sprejel ukrepe za zagotavljanje sredstev. Eh, določene države blokirajo še vedno svoje prispevke, eh, češ da eh, v državah prejemnicah prihaja do korupcije, vendar dejstvo je, da so pač eh, te države same opozorile na težave in mi ne smemo pač eh, tu eh, vreči v eno vrečo tistega, ki odkriva napake in tistega, ki goljufa. Naj tudi povem, da mora Evropska unija dobiti nek eh, raziskovalni center, s katerim bo tudi znanstveno podprla politiko razvojnega sodelovanja. To, bi, to nalogo bi lahko prevzela eh, neka institucija, ki je pri komisiji. Eh, to so pač sta moja štiri razmišljanja, o katerih je, bi rad razpravljal. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Stas. Hvala lepa, gospa predsednica. Posem na kratko. V imenu svoje politične skupine bi rad povedal, da smo zelo zadovoljni s pobudami eh, gospoda Görensa v zvezi s proračunom za leto 2012. Zlasti glede prve pobude želim povedati, da se strinjamo z uvedbo novega davka, eh, boj proti revščini, boj proti podnebnim spremembam. Tu gre seveda tudi za gospodarstva v usponu, o teh bi tudi morali več govoriti. E, v imenu politične skupine želim pa predlagati še nekaj. Tu e, gre torej za podnebje in ne za okolje. E, torej, e, Rad bi omenil uh, predloge spremem 54-55, tu gre za okolje in podnebje, gre tudi za pripombe računskega sodišča. Mislim, da bi stvari lahko povedali bolj eksplicitno, to pa je edina pripomba, uh, ki jo imam. Hvala lepa, gospod Perman, beseda je vaša. Danke, um... Ehm, Hvala lepa, gospa predsednica. Nekaj majhnih pripombic bi imel v zvezi z mnenjem. Prva točka. Eh, evropski davek na finančne transakcije. Tu imamo stališče eh, Evropskega parlamenta in sedaj moramo stvari uresničiti. Eh, države članice konec koncev govorijo o svetovnem davku na finančne transakcije in to govorijo tudi zaradi tega, da bi se izognile lastne odgovornosti in na ta način poskrbijo za to, da tega nikoli ne uresničimo, se pravi evropski eh, davek na finančne transakcije. To je pomembno. Drugič, Eh, sredstva za razvojno pomoč naj se uporabijo dejansko za izkoreninjene revščine. E, e, problem bo seveda tudi eh, v kontekstu eh, ukrepov, ki spremljajo banane in eh, tu se lahko že pripravljamo na spore z svetom. Potem pa podnebne spremembe. Mi, socialisti, se posem strinjamo z gospodom Stasom, tudi želimo dodati okolje, to se nam zdi samo umevno. In potem pa četrtič, države oziroma gospodarska v usponu. Večina revnih še vedno živi v Indiji, eh, Braziliji, na kitajskem in po mojem mnenju je to problem. Mi ne moremo kategorično reči, da ne potrebujejo več uradne razvojne pomoči. Tu bi morali uh, govoriti o postopnem zmanjševanju te uh, pomoči ali pa o nek neki vrsti sofinanciranja. Lahko rečemo, te imaj, države imajo dovolj premoženja, da kupujejo eh, jeklarsko industrijo, avtomobilsko industrijo, potem pa imajo prav gotovo dovolj denarja za to, da poskrbijo za revne. Eh, čez pet let bomo prenehali dajati razvojno pomoč, v umestnem času pa bodo projekti sofinanciranja in te države bodo prisiljene sodelovati v teh projektih in eh, na ta način bodo ugotovili, da so odgovorni za lastne eh, revne eh, v državi. Potem pa sredstva za tehnično pomoč. Eh, morda eh, to ne prenese kaj dosti. Mislim, da tu ne moremo zapisati nekega odstotka. Humanitarna pomoč eh, in Popraševanje eh, naj bi se v naslednjem desetletju povišalo, eh, morda bo tudi urbanizacija privedla do eh, hujših posledic nesreče zaradi tega, ker pač ljudje živijo v aglomeracijah in ne v eh, Eh, celotni eh, državi eh, in zaradi tega moramo predvideti višja sredstva za humanitarno pomoč, torej tu do zapisati 10 odstotkov, to se mi zdi nekoliko problematično. Hvala lepa, gospod Teokaros, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, rada bi ustrajala na eni temi. V državi, kjer razvijajo jedrsko orožje in kjer investirajo v vesolske programe, torej v takih državah eh, ne smemo izplačevati razvojne eh, pomoči, zlasti seveda, kadar imajo te države jedrsko orožje. Če imajo pač te države dovolj denarja za jedrske poskuse, ne potrebujejo sredstev Evropske unije. Potem pa še nekaj, kar je omenil gospod Görens in kar je po mojem mnenju zelo pomembno. Pomembna so vprašanja zdravja, se pravi boj eh, proti eh, AIDS-u, tuberkulozi in malariji. Tu potrebujemo posebno obravnavo in eh, tu potrebujemo sredstva, ki se bodo tudi korektno, pravilno porabila. Eh, vendar mislim da moramo upoštevati tudi druge bolezni bolezni ki se pojavljajo zlasti v revnih državah včasih so eh, terapije preproste se pravi eh, obolenja prebavnega trakta ki se pojavljajo pri eh, Otroki, otrocih in tu je prišlo do razvoja novih zdravil in to pomeni, da bi se lahko borili tudi proti takim boleznim drugo področje, kjer eh, lahko eh, pač pripravimo več sredcev, je torej eh, področje zdravja. Sedaj pa komisija, gospod Martin Hennington. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Mi smo zelo hvaležni za prispevke poslancev in poslankov v zvezi s proračunom pravi čas je, da se spomnimo ciljev pred nami in pomankanja sredstev. In zaradi tega želim najprej povedati, da moramo zagotoviti nek neko sorazmernost med človekoljubno pomočjo in eh, razvojno eh, pomočjo. Eh, morda imamo vtis, da je premalo denarja za humanitarno pomoč, vendar v preteklosti je bilo premalo denarja za oboje, humanitarno pomoč in razvojno pomoč. In pri človekoljubni pomoči je težko povedati nek odstotek, določiti odstotek zaradi zaradi tega, ker se tudi eh, potrebe spreminjajo iz leta v leto. Tu potrebujemo neko fleksibilnost. Torej, nam se zdi, da bi bilo preveč togo, če to opredelimo z odstotkom na dolgi rok. Eh, pomembno je seveda, da imamo ustrezne eh, beležke in moram eh, reči, da iz vseh teh beležk izhaja, da smo dajali veliko človekoljubne pomoči. No, veseli smo tudi komentarjev o Indiji, Kitajski, Braziliji. Mislim, da je to zelo težavno vprašanje. O tem smo govorili tudi v zeleni knjigi, ki. Eh, eh, jo bomo dopolnili tudi z sporočilom o razvojni politiki. Mi bomo tu tudi predstavili jasne predloge v zvezi z zeleno knjigo. Mislim, da bomo z našimi predlogi eh, eh, odpravili skrbi glede eh, financiranja potem eh, malih in srednje velikih podjetij. Tudi to je pomembno področje v razvojni pomoči in eh, govorili ste o učinkovitosti razvojne pomoči. Poslušal sem tudi komentarje gospoda Mišela v zvezi s tem. Mi moramo torej v naslednjih letih bolj pokazati, kakšni so dosežki eh, naše pomoči, kakšna je učinkovitost te pomoči. Eh, mi se, eh, mi sedaj pripravljamo tudi nek organigram in v tem organigramu bomo tudi predstavili vidike razvojne politike in upam, da bomo s tem tudi ustrezili gospodu Görensu, ki pa če želi ustrezno preglednost. Hvala lepa, gospod Görens, beseda je sedaj vaša za zaključek. Hvala lepa, gospa predsednica. Torej, povedal sem torej, da gospodarska vzponu ne potrebujejo več razvojne pomoči. In s tem sem očitno sprožil razpravo. E, vesel sem e, poti, po kateri je šla naša razprava. Očitno so tudi kolegi zelo natančno prebrali eh, mnenje in tudi, če se ne strinjajo, sem vidim v tem nekaj pozitivnega, ker so vzeli na znanje, kakšno je mnoje mnenje. Mi se moramo zavedati tudi revšine znotraj naših eh, meja. Mi ne smemo pravzaprav pozabiti na to revščino in tudi države v usponu imajo dovolj uh, sredstev in uh, naj mi komisija ali kdorkoli drug uh, razloži, zakaj naj bi pravzaprav podpirali tiste, ki niso sposobni prerasporediti del bogatstva za to, da pomagajo najbolj revnim. kolegica ima tudi prav, ko pravi, da so eh, revni eh, prva in glavna odgovornost eh, držav in gospodarstev v usponu. Torej, seveda se moramo osredotočiti na humanitarno pomoč in tu moramo pripraviti ustrezna sredstva in če se pa osredotočimo preveč na humanitarno eh, pomoč in sredstva rezerviramo za to in zaradi tega trpi razvojno sodelovanje, eh, je to lahko napaka. Človekoljubna eh, pomoč je največkrat odziv na naš neuspeh, drugo pa je pravzaprav investicija v prihodnost. Eh, torej, Tu smo rekli, torej 10 odstotkov za človekoljubno pomoč, 90 odstotkov za eh, razvojno sodelovanje, to bi se mi zdelo primerno. In eh, glede davka na finančne transakcije, mislim, da se glede tega strinjamo, tu nisem videl nobenega nasprotovanja, to tudi spremam na znanje. Potem pa še problematika gospodarstva o usponu. Torej, jaz sem tudi za to, da postopoma prenehamo plačevati tem državam. Se pravi, treba je počasi zagotoviti, da bodo pač te države prevzele svojo odgovornost. Očitno se s tem uh, strinjamo in na ta način, na lep način končamo to razpravo. 5. maj ob 17. uri je skrajni rok za predloge sprememb. Potem pa naslednja točka na dnevnem uh, uh, redu, to je 68 predlogov sprememb v zvezi s poročilom gospoda Görensa o prihodnosti proračunske podpore EU za tretje države. Gospod Görens Beseda je ponovno vaša v zvezi s to pomembno tematiko. Torej, ne nameravam sedaj razpravljati o vseh 68 eh, eh, predlogih sprememb. Rad bi samo nekaj razložil nasplošno v zvezi s temi predlogi. Tu Eh, se nekako gibljemo pri teh amantmajih med eh, skepticizmom in euforijo. Eh, nekateri pričajo o pretirani previdnosti, drugi pa so preveč drzni. To je pravzaprav bistvo teh predlogov sprememb v zvezi s poročilom. Naj ravnam takole. pri mnogih predlogih sprememb nekoliko oklevam. Kaj ti nimamo pravega ravnovesja med drznostjo in previdnostjo. Če določene predloge sprememb zavrnemo, ker predlagatelji eh, zahtevajo večjo previdnost, eh, potem bomo morda prav eh, storili. Vendar, če je to edini razlog za previdnost eh, proračunski eh, in če je edini razlog za previdnost, da izključimo povsem vsako tveganje, potem ne bomo ni s česar dosegli. Dejstvo je, da imamo tu uh, uh, kompleksno področje, v, tu na tem področju imamo nezadostno upravljanje eh, in pomislimo tudi, tudi na to, da lahko na stvari gledamo na različen način. Kozarec je lahko na pol. Uh, do polovice poln ali pa do polovice prazen. In ne glede na to, kako na to gledamo, je kozarec isti. Vendar, če je kozarec do polovice poln, eh, je tendenca, da se bo ta kozarec napolnil. Eh, Eh, in na tu je treba drugače razmišljati kot pri kozarcu, ki je napolnjen do polovice, pa se počasi prazni. Se pravi, če gre eh, dinamika v smeri izboljšanja, je to drugače, kot če gre dinamika v smeri slabšanja. Eh, to tudi povem eh, komisiji, ki mora pač izvajati te programe. Komisija mora torej eh, oceniti, kakšno tveganje je spremljivo. Večina predlogov sprememb je ali preveč euforična ali preveč skeptična. Od prejšnjega stoletja je na področju razvojnega sodelovanja bilo kar nekaj dogodkov, ki jih moramo upoštevati. Se pravi, eh, dekolonizacija. Potem eh, bil je paternalističen pristop v določenem obdobju. Nismo eh, smeli govoriti o pogojih in komisija je potem prekinila s tem pristopom. Komisija je bila dovolj pametna, da eh, postavlja pametne pogoje, prišlo je do decentralizacije in proračun je pravzaprav eh, tudi nekako v logiki vseh teh eh, trendov izboljšalo se je upravljanje, seveda se ne moremo povsem. Uh, Ne moremo odpraviti vseh tvegan, vendar treba je seveda upoštevati načelo sorazmernosti. E, torej, kaj se dogaja z našim skladom e, za boj proti malariji, AIDS-u? E, torej, sredstva, e, ki so jih. E, ukradli. Ne smejo biti razlog, da donatorji ne financirajo več tega sklada. Če bodo pač imeli prevelike zahteve, bodo trpeli tisti, ki so oboleli za AIDS-om, ti bodo plačali račun za to. treba je torej kritično pogledati na predloge sprememb in treba je preveriti, eh, kateri predlogi sprememb bi lahko prinesli težave pri upravljanju. Dobro bi bilo, če komisija pravzaprav preuči predloge sprememb in uh, ugotovi, kateri amandmaji bi lahko otežkočili izvajanje njene politike. Hvala lepa, sedaj pa gospod Gerero. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala lepa tudi gospodu Görensu. Že pri prejšnjih sejah smo govorili o isti temi in takrat sem že povedal, da smo o isti eh, temi govorili tudi na parlamentarni konferenci med Evropsko unijo in državami AKP in kmalo bomo imeli novo srečanje v Budimpešti. Naj sledim logiki gospoda Görensa. Tudi pri drugih sejah AKP smo že večkrat ugotovili, da obstajata dva pristopa. Na eni strani pretirano navdušenje, na drugi strani eh, pretirana skeptičnost. Torej, Na eni strani navdušenje, na drugi strani zavračanje. Mislim, da moramo biti predkani in mislim, da moramo ugotoviti, da je čas, da sprememo določeno tveganje na področju razvojnega sodelovanja. Biti moramo dovolj pogumni, da poskrbimo za potrebne spremembe. Sam spadam k pogumnim k ne, ravno k tistim, ki so pretirano navdušeni nad vsem skupaj, to bi šlo že nekoliko predaleč, ampak kljub vsemu se nagibam k nekemu pozitivnemu ozračju. Ne bi govoril o pretiranem navdušenju, ampak torej o pozitivnem ozračju. Zato pa sta potrebna dva predpogoja. Prvič, prevzem odgovornosti. Jasno, moramo določiti, kako želimo oblikovati proračunsko podporo in kako bomo izboljšali našo sposobnost odziva, tako da se bomo lahko bolje odzivali na probleme, ki se pojavljajo na zadeve, ki ne deluje tako dobro, kot bi si želeli. Sam sem uložil tudi nekaj predlogov sprememb. Gospod Görens je govoril o teh predlogih sprememb. Um, tukaj gre za to, da moramo biti bolj pogumni in poskrbeti za boljši nadzor. Poskrbeti moramo za to, da razvojna pomoč ne bo naenkrat nadomeščena z nekimi novimi oblikami, ampak da postopno preidemo v neko novo dimenzijo zagotavljanja pomoči. In da počasi te nove oblike postanejo temelj izvajanja pomoči. Seveda pa je potrebno ugotoviti tudi, ali so naši cilji v skladu z eh, proračunskimi postavkami. Ne moremo si prizadevati za cilje, ki jih ni v proračunu. Poskrbeti moramo za več pobud, za boj proti revščini, za dostop do šolanja, za boj proti določenim boleznim. Če sedaj pozabimo razprave, ki smo jih že imeli, in se za trenutek posvetimo vprašanju okrepitve javne uprave v državah, ki prejemajo pomoč. Gre za dobro vladanje, za večjo upravno kapaciteto teh držav in tako naprej. Kot parlament eh, seveda imamo določeno vlogo, zahtevamo določeno vlogo Evropskega parlamenta v Evropski uniji in Mislim, da bi morali kot Evropski parlament poskrbeti za okrepljeno vlogo nacionalnih parlamentov v državah prejemnicah pomoči. Poleg tega pa se je potrebno osredotočiti tudi na civilno družbo. Potrebno je torej okrepiti odzivno sposobnost vlad, na drugi, po drugi strani pa je potrebno zahtevati tudi, da je njihovo delovanje pod določenim nadzorom, tako da bo tudi civilna družba odigrala svojo vlogo, da bo imela možnost nadzora. Hvala lepa, gospod Stas, beseda je vaša. Imamo majhno zamudo, prosim, hitro. Ja, čisto kratek bom. Sem poročevalec v Senci iz odbora za proračun in bal sem se in sicer zaradi slovesa odbora za proračun, da bo tukaj govora o velikem navdušenju in po drugi strani o okrepljeni skeptičnosti. Bal sem se, da bo torej prišlo do kritiziranja odbora za proračunski nadzor, ampak eh, razprava je pravzaprav potekala zelo harmonično in prišlo je do dobrega ravnotežja, vse po mojem mnenju. Po eni strani je šlo za pogumne predloge, ki pa naj bi bili tudi korektno izvedeni. Zahtevali pa smo tudi določena zagotovila. To velja torej za odbor za proračunski nadzor in za mnenje tega odbora, kar zadeva ta eh, odbor pa sem podpisal 11 predlogov spremem skupaj z poročevalcem, kar kaže, da se naša poslanska skupina eh, strinja z, v večini z Charlesom Gorensom. Rad bi spregovoril še o predlogih spremem 40 in 42, kjer želimo večjo neodvisnost eh, pri, v tistih državah, ki prejemajo pomoč to velja tudi za druge razprave, za druga poročila. Nacionalni parlamenti morajo pripraviti strategijo za te države, ne pa Evropska komisija. Torej potrebno je poskrbeti za sodelovanje z nacionalnimi parlamenti in pa za civilno družbo v državah prijemnicah pomoči. Potem pa je tukaj še predlog spremembe 59 ki ustreza temu, kar je bilo zapisano že v prejšnjih poročilih. Potrebujemo proračunsko podporo za države, ki imajo veliko naravnih bogastev, veliko nafte. Je ta pomoč to je potrebna? Predlagamo postopno ukinjanje zagotavljanja pomoči tem državam. O tem smo govorili, ko smo govorili o državah v, v sponu in potem še predloga sprememb 21 in 22. Tukaj govorimo o proračunski podpori. Proračunska podpora, da, torej, to je prehodna odločitev, dokler te države ne bodo sposobne. Učinkovito upravljati uh, same sebe in uh, učinkovito pobirati davke. Hvala lepa, gospod Kastler, beseda je vaša. Ja, najlepša hvala. V imenu Evropske ljudske stranke bi se gospodu Grensu zahvalil za opravljeno delo in kar nekaj skupnih točk eh, imamo, eh, vsaj dva predloga spremenstva skupaj uložila. Naj, najprej podam kritično pripombo glede drže Evropske komisije. Zelo se čudim, da je Evropska komisija pravzaprav skoraj da izkorenila nadzor, pregled in tako naprej. Zato to mi v Evropskem parlamentu zahtevamo skupaj z kolegi iz odbora za proračunski nadzor. Odlično delo gospoda Görensa je korak v pravi smeri in rad bi izpostavil predvsem dve točki in sicer, da potrebujemo pobude eh, na področju proračuna, ne smemo na vse gledati zgolj negativno. Iz svojih izkušenj imam bolj kritične pripombe glede proračunske podpore, vendar pa mislim, da če, bi, če želimo s to proračunsko podporo nadaljevati, potem potrebujemo ustrezne pobude. In sicer še posebej za temno polto Afriko, potem pa še izgradnja kapacitet. Postaviti moramo tudi določene zahteve. Tukaj gre predvsem za vprašanje davkov. Mislim, da moramo razmisliti o tem, kako bi lahko pomagali tem državam, da vzpostavijo finančno strukturo, ki bo v dolgoročnem pogledu delovala, torej da bodo te države z proračunsko podporo vzpostavile takšno finančno infrastrukturo, da nas več ne bodo potrebovali. Torej, to so pobude, ki bi jih morali sprejeti, tako da bo ta proračunska podpora imela večji smisel. Najlepša hvala. Hvala lepa, Evropska komisija ki jo predstavlja gospa Nikoleta Merlo. Prosim. You, Hvala lepa, gospa predsednica. Evropska komisija je vesela, da je Evropski parlament zagotovil podpora, eh, podporo proračunski podpori državam v usponu. Evropska komisija je igrala pomembno vlogo pri razvoju eh, proračunske podpore in ta bo še naprej pomembna v okviru Evropskega razvojnega sodelovanja. Številni elementi trenutnega delovanja so se eh, potrdili v praksi in bodo še naprej ostali pomembni v prihodnosti. Naj nakratko omenim področja, na katerih se ta politika razvija proračunska podpora zagotavlja veliko predvidljivost, poleg tega daje velik eh, poudarek razvojnim strategijam držav v usponu. Evropska komisija želi rešiti vprašanje proračunske eh, podpore. Sredstva eh, so državam namenjena šele, ko so doseženi cilji. Evropska komisija nadzira razvoj in pa rezultate, tako da bi zagotovila, da proračunska podpora prispeva k dosegi ciljev in Evropska komisija se tudi strinja z tem odborom, da je potrebno okrepiti odgovornost na področju proračunske podpore. V razvoj je potrebno vključiti vse, Poleg tega je potrebno poskrbeti za bolj vključujoč pristop, eh, ki je ključnega pomena na tem področju. Potrebno je okrepiti kapaciteto um, držav samih, še prav posebej pa finančne infrastrukture v teh državah. V skladu z priporočili poročila odbora uh, revizorjev, bomo pripravili uh, ustrezen predlog in poskrbeli za to, da bo proračunska podpora postala še bolj pregledna. Poleg tega želimo preprečiti tudi korupcijo in goljofije na tem področju. To je ključnega pomena za trajnostno rast, za zagotavljanje javnih. Uh, storitev za zmanjšanje revščine, hkrati pa je to pomembno tudi za okrepitev države v eh, državah v usponu. Zagotoviti je potrebno eh, tudi razvoj kapacitet, eh, razvojno sodelovanje, poleg tega se morajo države zavezati razvoju. V tem kontekstu eh, mobilizacije sredstev v državah samih je potrebno upoštevati specifičnosti eh, posameznih držav. To je v skladu s priporočilom 51 eh, in sicer je tam zapisano, da lahko proračunska podpora veliko prispeva k preglednosti in ne toliko k razvoju da bolj prispeva k uporabi lastnih sredstev. To je torej zapisano v priporočilo 51. Poleg tega pa proračunska podpora ni edini instrument, ki ga Evropska komisija uporablja, ko skuša spodbujati razvoj. Potrebno je upoštevati veliko več elementov. So, Sedaj bom dala besedo še gospodu Görensu, da zaključi v dveh minutah. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da sem eh, bistveno že povedal v svojem uvodu. Predlagal bi samo metodo, eh, po kateri naj pridemo do zaključka poročevalcem, ki so vsi dobre volje, bom predlagal, da se usedemo za mizo in da poiščemo kompromise. Eh, določene stvari so se mi zdele eh, pretirane, vendar vse, še enkrat bom stvari preučil in pričakujem seveda tudi odgovor komisije. Eh, gre torej za vprašanje, kateri predlogi sprememb bodo najbolj moteči pri izvajanju eh, politike. Eh, in kje in kaj bi vas motilo, zaradi kakšnih predlogov bi vaša politika postala neizvedljiva. Prosim, da nam date ustrezne utemeljitve. Toliko in zahvaljujem se seveda vsem, ki so sodelovali pri tej razpravi in ki so obogatili svojimi prispevki našo razpravo, ki je zelo pomembna. Hvala. Merci. Hvala lepa. Glasovanje o tem poročilu bo 25. maja. Sedaj se bomo lotili glasovanja, se pravi deveta točka dnevnega reda. Glasovali bomo o e, mnenju Izabele Lovin. Ali imate svoje glasovalne kartice? Bomo poskusili prosim za poskus. Ustavite svoje kartice, prosim. Začnimo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Ne? Pač? Jaz sem že glasovala. Torej imamo pač jasen program, pred polnočjo je treba končati. Ja, 22 glasov. Oui. Ah oui. Donc on peut voter. Can we vote in block? I don't know yeah. what the other groups are, but I. Ale lahko uh, glasujemo v bloku. Jaz imam samo pluse, jaz ne vem, kako je z drugimi. No, to sem uh, hotela predlagati. Torej, glasovanje v svežnju. Uh, torej, svežen. Ne, ne gre. Predlog spremembe ena. Uh, z dvigom rok sprejeto. No, kdo je proti, dodaja predsednica. Kdo se vzdrži sprejeto? Nekoliko prehitro sem sklepala. Predlog spremembe dve za, proti, kdo se vzdrži sprejeto. Predlog spremembe tri za, proti, kdo se vzdrži sprejeto. Sprejeto. Predlog eh, štiri brezpredmeten, pet. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Sprejeto. Predlog spremembe šest za. Proti. Vzdržan. Sprejeto. Predlog premi, eh, sedem za. Proti. Vzdržan. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celoti in sicer v elektronski obliki. Začnimo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec. Sprejeto. Soglasno. Je ni pripravljalke mnenja tous. Là. Voilà. Donc maintenant, on parle. na mnenje gospoda Svensona. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog dva za, proti, vzdržani. kdo se zdrži. No, bomo preverili, bomo preverili. Začnimo. Eh, predlog spremembe 2, elektronsko glasovanje. Začnimo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3, za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog štiri za, proti, to se vzdrži, sprejeto. Predlog spremembe pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe. E, gospe Sargentini, kdo je za? Proti, to se vzdrži, sprejeto. Predlog spremembe šest eh, je brezpredmeten. Sedem. Gospa eh, predsednica, kako je z ena ali ni šest eh, sedaj brezpredmeten? Da, da. Torej sprejet, sprejet je ustni predlog spremembe, šest je brezpredmeten, predlog spremembe sedem za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. predlog spremembe 8. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Predlog spremembe 9. 9. Kdo je za? proti. Kdo se vzdrži? Skoraj da nihče ne glasuje. Bomo preverili. Predlog spremembe 9, ker niste glasovali. Elektronsko glasovanje začnimo. Predlog spremembe 9. Ste vsi glasovali? Konec. Sprejeto predlog spremembe 10 za proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. Predlog spremembe 11 za proti, vzdržan, sprejeto. Predlog 12 za proti, vzdržan, sprejeto. Predlog spremembe 13 za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Predlog spremembe 14 za, proti, vzdržan, sprejeto. Predlog spremembe 15 za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. Predlog spremembe 16 za, proti, vzdržan, sprejeto proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Predlog spremembe 17. Kdo je za, proti, vzdrži, sprejeto. Bi lahko glasovali v svežnju do eh, in vključno z 21. Sekretarjat mi pravi, da imamo tu kompromis in če kom, sprememo kompromis, bodo drugi brezpredmetni. Torej 19, kdo je za? 18, kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži sprejeto? Kompromis. Kdo je za? Kompromis. Kdo je proti kompromisu? Kdo se vzdrži sprejeto? Sedaj predlog spremembe 22. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. Predlog spremembe 23. Za? proti? Kdo se vzdrži? Sprejet. Predlog spremembe 24 v delih, prvi del. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejet. Drugi del. Kdo je za? proti. To se zdrži. Sprejet. Predlog spremembe 25. Kdo je za? Proti. To se zdrži. Sprejet. Predlog spremembe 26. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Sprejet predlog spremembe 27 za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjen. Predlog spremembe 28 za, proti, kdo se vzdrži, sprejet. Predlog spremembe 29, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjen. Predlog spremembe 30 v dveh delih prvi del. Predlog spremembe 30 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjen. Drugi del, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjen. Drugi del je brezpredmeten. Dobro, sedaj pa elektronsko glasujemo o mnenju v spremenjeni obliki. Začnimo z glasovanjem. Niste še vsi glasovali? En glas še manjka. Konec glasovanja sprejeto z 22 glasovi. Sedaj glasujemo o poročilu gospoda Mičla. Predlog spremembe 12 za. Proti. Kdo se vzdrži? Zavrnjen. Kompromis A v delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Sprejet. Drugi del. Kdo je za? Proti proti, kdo se vzdrži, zavrnjen. Predlog spremembe 13 je brezpredmeten. Predlog spremembe 14 v delih. Prvi del, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjen. Kompromis D, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejet. Predlog spremembe 17, kdo je za, 17 za, proti, kdo se vzdrži, sprejet. Predlog spremembe 18 za, proti, kdo se vzdrži, sprejet proti, to se vzdrži sprejet. Predlog spremembe 19, kdo je za? Proti, to se vzdrži zavrnjen. Predlog spremembe 20, za? Proti, kdo se vzdrži? Sprejet predlog spremembe 21. Ustni predlog spremembe. Imamo novo različico. Ustni pre, oziroma ustni predlog spremembe, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, zavrnjen. Eh, predlog 22 eh, v dveh delih. Prvi del, kdo je za? D'accord. Alors, amendement. Torej glasujemo o predlogu spremembe 21. Kdo je za? Prej smo glasovali o ustnem predlogu sprememb, pozabila sem na 21. Kdo je za amandma 21? Kdo je proti? Kdo se vzdrži zavrnjen? Predlog spremembe 22 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejet. Drugi del, za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjen. Predlog spremembe 23, zavrnjen. preverili elektronsko drugi del predloga spremembe 22. Začnimo z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Ah, Sprejet, se opravičuje. 23 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, bomo preverili. Elektronsko glasujemo. O prvem delu predloga spremembe 23 začnimo.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 Predlog spremembe 24. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjen. Predlog spremembe 25. Za? Proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjen. Predlog spremembe 26. Za? proti, kdo se vzdrži, sprejet. Predlog spremembe 27, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejet. Predlog spremembe 28 za, proti, kdo se vzdrži, sprejet. Predlog spremembe 29 za, proti, kdo se vzdrži, sprejet. kompromis A je bil sprejet. Sedaj torej predlog spremembe 31. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se zdrži? Sprejet. Predlog spremembe 32. Za? Proti? Kdo se zdrži? Sprejet. Predlog spremembe 33. Za? Proti? Kdo se zdrži? Zavrnjen predlog spremembe 34 za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjen. Predlog spremembe 35 za, proti, kdo se vzdrži, sprejet. Predlog spremembe 36 za, proti, kdo se vzdrži, sprejet predlog spremembe 37 za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjen. Predlog spremembe 38, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejet. Predlog spremembe 40 v dveh delih je prvi del, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejet drugi del za, proti, to se vzdrži, sprejet. Kompromis C, to je za, proti, to se vzdrži, sprejet. Kompromis B, kompromis beza proti, to se vzdrži sprejet. Predlog spremembe 44. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Zavrnjen. Bomo preverili. 44. Začnimo z elektronskim glasovanjem v teklu. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 40. Predlog eh, spremembe 45 za, proti, da se vzdrži, sprejeto. Alo, ja, komplikacijom obasem. Imamo majhno težavico, vendar bomo rešili. Predlog spremi besedem, kdo je za? Proti? To se vzdrži sprejet. Predlog spremembe 8 za, proti, da se zdrži sprejet. Potem pa imamo ustni predlog eh, spremembe zelenih in sicer za eh, glasovanje v delih. Prvi del, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejet. Drugi del, kdo je za. Malo zmede imamo. Rečeno je bilo eno glasovanje, sedaj sta pa, oziroma rečeno je, da imamo en glas ali pa. Oziroma, da bo eno glasovanje pod ustnim predlogom spremembe, sedaj sta pa dva dela. Drugi del predloga spremembe 9, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. Predlog sprejme deset za, proti, to se vzdrži za sprejet. Predlog spremembe 11 za, proti, to se vzdrži sprejet. En un seul. On vote euh, les restes considérant. On vote. Uh, preostalih uh, uvodnih izjavah. distingue tant votre antique. Bon, d'accord. D'accord. On vote, on vote les citations jusqu'au 6 en bloc. Sedaj do 6 eh, bomo v svežnju, kdo je za, proti, kdo se vzdrži sprejet. 6 pa je brezpredmeten. Sedaj bomo pa glasovali o eh, poročilu v spremenjeni obliki elektronsko glasovanje. Začnimo s glasovanjem. Hvala. Levote tuva, levote klu. Konec glasovanja. Soglasno sprejeto. Odlično. Um, no, So. Il n'y a pas de question d'hiver. Nimamo pa uh, vprašanj pod razno. Naj napovem naslednji sestanek. Brusel 24. maja 15. do 18.30 in sreda 25. maj od uh, e, 9. do 12.30 in 15. do 18.30. Sedaj bomo začeli sestankom koordinatorjem.